Prej dobi besedo v imenu sveta Aleksandar Vondra, pomočnik premijeja. Prosim. Yes, good evening. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, nekaj pripomp mi dovolite v teh poznih večernih urah o afriškem rogu. Afriški rog je regija z veliko izzivi in si zasluži naše večje pozornosti, kaj ti ima veliko pliv tudi na EU. Evropska unija sledi zelo pozorno razvoju v tej regiji in smo pripravljeni na sodelovanje z državami na afriškem rogu. Vem, da tudi Evropski parlament sledi dogajanjem v tej regiji, obisk vaše delegacije lani v Eritrejo in Etiopijo pa tudi v Džibuti konec prejšnjega leta, je bil pomemben. Prav tako smo si zapisali tudi predlog za resolucijo o afriškem rogu, ki ste jo podali. To jasno kaže raztoča prizadevanja Evropske unije za to območje v imenu sveta pozdravljam prizadevanja Evropskega parlamenta v naših prizadevanjih glede izzivov na afriškem rogu. Kar nekaj vzrokov napetosti je na tem območju, bolj podrobno se bom tega lotil nekoliko pozneje, vendar pa so te napetosti povezane na določene načine z drugimi v regiji. In skušamo tudi ugotoviti povezave med eh, konflikti, ki trajajo. Katere so tiste povezave teh trajajočih konfliktov in med njimi? Najprej obstaja spor med Etiopijo in Eritrejo, ki bi lahko smatrali za enega najpomembnejših vzrokov za nestabilnost v celotni regiji. To se kaže na naslednje načine. podporam določeni strani v Somaliji. Oromo v Etiopiji, to območje je pomembno. Prav tako se to kaže v podpori za oboditev mirovnega procesa za Sudan. Eritreja je priklicala svoje članstvo v medvladnem organu za razvoj. In ne na zadnje, konflikt v Somaliji je povzročil eno najhujših humanitarnih nesreč, razmer, s katerimi se soočamo danes, potem pa tudi piratstvo pred obalo Simalije. To je še en pomemben izziv in pomembna posledica teh konfliktov. Še eno pomembno vprašanje je tekmovanje za naravne vire, kot je voda in kot so minerali na afriškem rogu. Prav tako gre za paternalistične konflikte v tej regiji, kjer živijo različne etnične in kulturne skupine. Prav tako to povečuje negotovost oskrbe s hrano in nasplošno življenja, kar povzroča večje migracije. Prav tako imamo velike povezanosti v tej regiji, soodvisnosti. Tukaj gre za mejne konflikte, ki so že bili omenjeni. Spor med Etiopijo in Eritrejo, med Sudanom in Etiopijo in med Džibutjem in Eritrejo. Ti so vir nestabilnosti v regiji. Prav tako bi rad povdaril, da bi boljše regionalno sodelovanje lahko zmanjševalo napetosti preko meja varnost hrane in soodvisnost, to je glavna skrb po regiji. Ponavljajoče se suše, kot tudi poplave, imajo katastrofalen učinek na prebivalstvo. Regionalno sodelovanje bi spet lahko oblažilo učinke teh naravnih dogodkov. Kot veste, nekateri menijo, da je izvor konfliktov v Somaliji, Darfurju in na drugih območjih afriškega roga, nisem prepričan, da imamo celotno razlago, vendar pa menim, da moramo to vprašanje razrešiti vsaki od držav in znotraj regionalnega konteksta na odprt in pregleden način. Piratstvo je bilo najprej lokalizirano samo na majhen del somalijske obale. Sedaj pa je napadov vedno več. Kot se verjetno zavedate, poslanci Evropskega parlamenta so se te dejavnosti eh, znatno razširili, razširile in to sedaj tudi ogroža humanitarno pomoč Somaliji in ogroža tudi pomorsko varnost v tem, na tem območju tudi pred obalo Kenije in Tanzanije. Prav tako obstaja kar nekaj drugih soodvisnosti, ki imajo veliko pliv na Evropo in na afriški rok, kot so terorizem in migracije. Torej, kateri so tisti ukrepi, ki jih Evropska unija sprejema, kako si mi prizadevamo za razrešitev teh vprašanj? glavni politični instrument na razpolago svetu, svet danes predstavljam, je politični dialog. Ne samo s posameznimi državami, temveč tudi z regionalnimi dejavniki, kot je Afriška unija, Mednarodni organ za razvoj, Liga arabskih držav, ZDA in Kitajska kot pomembni državi. Politični dialog je vzajemna zaveza v kotonojskem sporazumu med EU in vsako od držav v tej regiji. Ta dialog vodijo predvsem vodje misije Evropske unije v teh zadevnih državah. To je zelo pomemben instrument za svet, kajti to nam daje neposreden stik z oblastmi posameznih držav. Prav tako to nudi priložnost, da slišimo njihovo mnenje, prav tako pa tudi, to, da lahko mi sami pojasnimo naše mnenje in izrazimo skrbi, ki jih imamo glede določenih vprašanj. To je seveda zelo pomembno na področju naprimer človekovih pravic. Poleg tega ima svet na razpolago instrument Evropske varnostne in obramne politike, EVOP. Od septembra 2008 svet uporablja ta instrument za boj proti piratstvu pred Somalijsko balo od decembra lani, se upravičujem. In torej od decembra 2008 imamo tudi pomorsko operacijo, ki se imenuje EU Atalante. Evropska unija ima tudi instrumente Evropske komisije, kot je afriški mirovni instrument. To je instrument, ki bi naj vodil do stabilnosti. Vendar pa bo komisarka Ferrero Waldner več povedala o tem, kajti to je v okviru njenih pristojnosti. Svet si seveda vedno prizadeva za sodelovanje z Evropsko komisijo, zato da bi delovali enotno. Želim slišati vaše predloge in vaše priporočila glede teh vprašanj. Dziękuję bardzo pani Kleveža. Hvala lepa, gospod namestnik premijeja. Sedaj pa dobi besedo gospa Ferrero Waldner, komisarka v imenu komisije. Ja, ja. Gospod predsedujoči, spoštovani namestnik premijeja, dragi Saša, poslanci in poslanke Evropskega parlamenta. Komisija je že v zadnjih letih želela si več pozornosti, da bi Evropska unija namenila več pozornosti afriškemu rogu in danes nadomeščam kolega Luja Mišela, ki danes žal ne more biti tukaj, dar pa tudi sama to spremljam z veliko zanimanja. Namreč tudi zaradi tega, ker to neposredno zadeva Evropsko unijo. Naprimer, da se borimo proti piratstvu. To je nedavni primer. Potem tudi pozdravljamo obisk evropske delegacije v tej regiji in poročilo, in osnutek resolucije, ki ga v načeloma tudi podpiramo. Razmere v vsaki od držav roga ne morejo biti razumljene ločeno od regionalne dinamike. Zagotavljati moramo globalni pristop, zagovarjati moramo dobro upravljanje in varnost, če si želimo regionalne stabilnosti. Spoštovanje bistvenih in temeljnih določb, kot unuja in boj proti revščini. Naj sedaj pokomentiram razmere po državah, preden zaključim s pripombami o regionalni strategiji za rok. Najprej naj povem nekaj o Etiopiji in Eritreji, gospod predsedujoči. Etiopija igra pomembno gospodarsko in politično vlogo v regiji. Komisija podpira Etiopijo v boju proti revščini. Tukaj smo dosegli pomemben napredek slaba regionalna varnost in medskupnostne napetosti vplivajo na razmero državi, še prav posebno na področju Ogadena, kjer je gibanje prebivalstva še vedno omejeno. Komisija si še vedno prizadeva za spremljanje humanitarnih razmer in procesa demokratizacije. Glede na splošne volitve iz leta 2005, komisija pozorno spremlja, bo pozorno spremljala volitve leta 2010, še prav posebno glede na zakonodajo, ki je bila sprejeta glede nevladnih organizacij in aretacijo gospoda Birtuka Nabedeksa, opozicijskega voditelja. Notranje razmere v Eritreji so delno določene tudi zaradi tega, kar se dogaja z Etiopijo, na meji z Etiopijo. Komisijo skrbijo kršitve človekovih pravic in slabe socialne in gospodarske razmere. Po našem mnenju se moramo zauzemati za nadaljevanje programa sodelovanja, da bi izboljšali razmere za življenje in politične razmere. Dialog, ki smo ga sprožili leta 2008, nudi dobro podlago za to, da bi z eritrejskimi oblastmi dosegli napredek. Bodimo jasni, želimo si in pričakujemo si nekaj otipljivih, jasnih korakov naprej kot rezultat tega procesa. Kot je zapisano v vašem osnutku resolucije, je virtualna razmejitev med Etiopijo in Eritrejo, o kateri je odločala Komisija za meje, nekaj, kar ne bo vodilo do popolne rešitve teh težav, če ne bomo imeli dialoga in če ne bomo normalizirali odnosov med obima državama. Nedavni spor med Eritrejo in Džibutijem pa moramo videti v širšem regionalnem kontekstu. In tukaj moramo najti globalno rešitev z lokalnimi in regionalnimi dejavniki. Podpirali bomo vse te postopke. Zdaj, ko se etiopske enote umikajo iz Somalije, pa je sodelovanje Etiopije in Eritreje v somalijskem mirovnem procesu nujno če želimo biti uspešni. Kar se sodana tiče, gospod predsedojoči, cenim in strinjam se z vašo analizo in analizo poslancev glede razmer v sodanu. Leto 2009 je odločilno leto za prihodnost te države. Nasilje v Darfurju, ki še traja, in težave pri izvajanju mirovnega sporazuma med severom in jugom imajo potencial, da destabilizirajo državo in celotno regijo. Zato moramo nadaljevati z odločnim dialogom in z odločnim pritiskom na kartumske oblasti, da bodo tudi te sodelovali, tako kar se tega sporazuma tiče in kar se Darfurja tiče. Te oblasti, pa tudi drugi dejavniki v Sudanu dobro vedo, kakšne so njihove odgovornosti in kje morajo storiti še več. V Darfurju se morajo končati nasilje in vojaške operacije in moramo začeti s političnim procesom. UNAMID mora začeti izvajati operacije, kot je predvideno. Sudanske oblasti morajo spoštovati svoje obveznosti, kar se olajšanja humanitarne pomoči in človekoljubnih dejavnosti tiče. Kar se sporozuma tiče, pa je ključnega pomena, da vlada v Kartumu in v Južnem Sudanu premagata spor, glede vprašanj, kot je razmejitev, kot je dobiček od nafte in kot so politična vprašanja. Če ima to ne bo uspelo, bi načrtovane volitev leta 2009 lahko videle scenarij ponavljajočega se nasilja. Somalija. Mirovni proces v Somaliji je v zelo pomembni fazi. Odstop predsednika Jusofa in umik etiopske vojske nudijo novo obdobje negovorno, oprostite, negotovosti in izzivov. Vendar pa je to tudi priložnost, da sprožimo vseobsegajoč politični proces. Na politični strani Evropska unija nadaljuje svojimi dejavnostmi, da bi podprli džibutski proces. To bi naj vodilo do več vključevanja z izvolitvijo novega predsednika in z vlado nacionalne enotnosti. Načrta B za džibutski proces ni. Brez nacionalne in regionalne podpore, sporozum ne bo imel možnosti za preživetje. Kar se varnosti tiče, pa je komisija zavezana podpori sistemu za dobro upravljanje varnostnega področja. Kakršnakoli bo že narava mednarodnih sil, ali bo šlo samo za okrepeni Amison ali mirovno operacijo, se bomo morali osredotočati na izvajanje džibutskega sporozuma. Komisija je pozitivno odgovorila na zahtevo po nadaljni finančni pomoči za okrepitev Amisona. In končno, gospod predsedujoči, kar se afriškega roga nasplošno tiče, cenim podporo Evropskega parlamenta za pobude komisije glede afriškega roga. Ta pobuda temelji na strategiji iz leta 2006 za rok ki smo jo sprejeli v prepričanju, da lahko težave v tej regiji razrešimo samo globalno. Komisija podpira vaše predloge, da imenujemo posebnega odposlanca za rok. Imamo tudi dobre odnose z Egartom, ki podpira pobude za afriški rok in ki igra pomembno vlogo pri izvajanju. In potem drugi sestanek izvedenca o vodi, energiji in transportu, kjer bi lahko razvili konkretne projekte, ki bi jih lahko predstavili na, na donatorski konferenci. Vse to je predvideno v bližnji prihodnosti. Eritreja igra pomembno vlogo v tej regiji in potrebno je vključevati Eritrejo in to je pomembno za uspeh celotne regije. Kontakti komisarja Mišela s predsedniki držav tega območja so omogočili, da bi to tudi storili. In želimo si sodelovanja z eritrejskimi oblastmi, tudi kar se reforme in oživitve Egarta tiče. Hvala lepa, gospod predsedojoči, nekoliko dolgo sem bila, vendar pa toliko je držav, da če želiš kaj povedati, moraš izgubiti vsaj nekaj besed na temo vsake države. Hvala lepa. Hvala lepa za uvodne besede, za uvodne izjave tudi nimamo tako strogih pravil. Sedaj pa začenjamo razpravo v imenu političnih skupin. Prvi govornik, gospod Kačmarek, ki bo govoril v imenu skupine EPPED. Filip Kačmarek. Pani komisar, pani premijerže. Predsedujoči, komisar, namestnik premijeja, hvala lepa za vaše izjave o afriškem rogu pomembnost te regije je večja kot njen eh, geografski obseg, saj to vpliva tudi na druge dele Afrike, kot uh, član delegacije odbora za razvoj, ki je nedavno obiskala to regijo, sem lahko videl, kako kompleksni in prepleteni so problemi v afriškem rogu. Naš odziv mora biti prav tako kompleksen. V osnutku resolucije se osredotočamo na tri osnovne, pa hkrati obširne zadeve. To je varnost hrane, varnost regije in človekove pravice, demokracija ter dobro vodenje. Pripričan sem, da je predpogoj za izboljšavo situacije dobra volja oziroma politična volja in pa dialog med političnimi vodji. EU mora okrepiti svojo ulogo v afriškem rogu, ampak brez uh, tega, da bi vključila vode iz te regije, ta proces ne bo ploden. Nekatere države uporabljajo napačno tehniko. Ne moramo se pogovarjati samo z eno izmed teh držav. To ni logično in s tem ni mogoč eh, diplomatični uspeh. Vodje morajo sprejeti to, da moč pomeni tudi prevzem odgovornosti. to, kar pričakujemo od držav v afriškem rogu, je to, da sprejme ne nujno evropske vrednote, ampak univerzalne vrednote. Človekove pravice in svoboda je predpogoj za vsakega. Nobena država ne more delovati, če zavrača te temeljne in univerzalne vrednote. Sprejem teh vrednot ni znak dobre volje napram Evropske unije, ampak je ravnanje v lastnem interesu ne moremo spremeniti tih urednot in moramo sprejeti nekakšna splošna pravila tudi v afriškem rogu. Hvala lepa, sedaj pa z imenu socialistov, gospa Gomeš. Za dve minuti in pol. Hvala lepa. Evropski parlament uh, ugotavlja, da vodje iz, tega, iz te regije ne sprejemajo devetega člana sporazuma iz Kotonuja, gre samo za prazne besede. Najprej Etiopija. Tam je sedež eh, Afriške unije in eh, ljudstvo pa se tam zatira in to na zelo jasen način. Rada bi omenila dva nedavna dogodka. Gospa Birdukan Mideksa, to je eh, vodja stranke v parlamentu je bila obsojena na doživljenski zapor, zato ker se je javno uprla k temu, da je prosila za sprejem, ko je bila osvobojena leta 2007. In eh, enako se dogaja tudi drugim predstavnikom opozicije od eh, volitev 2005. Potem je etiopski parlament sprejel zakon, eh, zakon o nevladnih organizacijah In s tem zakonom se v bistvu inkriminalizira vse nevladne organizacije in to je slabo. V Eritreji vlada postopa brezobzirno in tepta človekove pravice, v Somaliji pa je situacija sploh najslabša v celotni regiji. Tukaj manjka mednarodnih interesov, tukaj živi ljudstvo, ki že desetletja ne živi v pravni državi. Tukaj vladajo pirati, teroristične skupine, zločini cvetijo. In Evropska unija se želi proti temu bojevati na morju, proti piratom. Ampak Evropska unija ne bo dosegla nič, če ne bo sodelovala tudi z ZDA z, in z Združenimi narodi, če se ne bo bojevala proti vzrokom tega piratstva, proti katerim, se, proti katerim se mora boriti tudi na kopnem in ne samo na morju. Ne bo stabilnosti, če ne bomo odpravili teh dramatičnih eh, konfliktov. Zlasti se moramo boriti proti konfliktom eh, v Sudanu, v Darfurju. Nujno je, da. Eh, da ulovimo vojne zločince, imamo mednarodno kazensko sodišče in nujno je, da te osebe izročimo temu sodišču. To je nujno in Evropska unija mora to doseči. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine Alde dajem besedo Johanu Van Heke. Minuto in pol. Eh, eh, Hvala lepa, predsedujoči. they create humanitarian disasters and paralyze the development of this strategically Strateški pomen te regije je zelo velik. Vsaka ul, eh, vojna še poveča krhkost te regije. V srčiki tega konflikta pa se skriva pomankanje močnega vodstva in, eh, in demokracije, tako kot je to jasno ugotovila tudi delegacija Evropskega parlamenta. Ta regija potrebuje demokrati, uh, demokracijo, potrebuje spoštovanje um, mednarodnega prava in potrebuje nacionalne sprave. Odstop uh, nekdanjega predsednika Jusova in umik uh, etiopijskih sil v Somaliji predstavlja priložnost. Končno moramo doseči mir v Somaliji. Somalijski parlament je ključni element za izgradnjo zaupanja in za mirovni proces nujno je tudi to, da Evropska unija podpre krepitev mirovne sile Afriške unije. Ko bodo umaknjene sile iz Mukadiša, bo to predstavljalo pomankanje uh, sil, ki bi lahko zagotavljali varnosti. Uh, sedanji trenutek eh, v Somaliji lahko eh, izkoristimo kot priložnost za. Popolniti moramo vakum, ki bo nastal pri ohranjanju varnosti in če nam to ne bo uspelo, bo Somalija ostala nestabilna. Hvala lepa. Gospod uh, eh, Mikael Iruha Mecaga, minuto in pol. Hvala lepa. Afriški rok je bomba, ki čaka, da bi eksplodirala ne samo zaradi nestabilnosti v Sudanu in Somaliji, ampak tudi zaradi preostalih trih držav, ki smo jih eh, tudi obiskali, delegacije Evropskega parlamenta skupaj z kolegom Kazmerikom in drugimi kolegi delegacije je obstala tri države, Etiopijo, Eritrejo in Džibutija in te države imajo skupen faktor revščine in eh, slabo spoštovanje človekovih pravic. Obstajajo statistike, ki jasno kažejo, kako slabo, slaba je situacija. Lahko ta prizadene 6 milijonov ljudi in eh, dejansko so verjetno te številke še večje. Eh, soočeni smo za humanitarno krizo v teh državah, čeprav se o tem ne piše veliko. Eh, slaba je tudi situacija glede eh, političnih zapornikov. Tudi temu bi morali posvetiti več pozornosti. Mejni spor med Eritrejo in Etiopijo je absurden obstaja več kot uh, 200 uh, policijskih sil, ki nadzira to mejo. In uh, rad bi pohvalil tudi komisarja Luisa eh, Mišela, ki je začel z političnim dialogom. To je ključnega pomena za doseganje miru v tej regiji. Vendar pa moramo biti trdni, ko gre za zahteve ljudi spoštovanja človekovih pravic. Uh, In prav tako moramo ostati trdni v povezavi z tem, kar se dogaja z nevladnimi organizacijami. V imenu GUE, NGL, dajem besedo gospodu Tobiosu Fligorju. E e Atalanta stacioniert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 in somali. Tudi strani Evropske unije. E, etiopske zasedbene sile so se umaknile, e, več e, tisoč ljudi je bilo obživljenje. Ravnanje z temi državami se kaže najbolje na primeru Džibutija. Eh, tam imajo zahodne države vojaške baze, hkrati pa obstaja tam avtoritarni režim. Treba je pomagati ljudem ne z vojaškimi ladjami, ki varujejo trgovske poti zahoda, ampak jim je treba pomagati s humanitarno pomočjo. Hvala. Nadaljujemo z razpravo. Sedaj dajem besedo gospodu Karlo von Fogovo. Kolegen. Gospod eh, predsednik, spoštovani kolegi. Eh, Somalija je razdeljena država z vsemi grozovitimi posledicami. In eh, že sami ste pravzaprav eh, povedali, kaj se tam dogaja. Ana Gomes je to zelo jasno podarila. Piratstvo je samo en del tega problema, ampak pomemben del tega problema. In sicer zato, ker je to piratstvo zelo močno zasidrano v tej regiji. Po drugi plati pa je treba zavarovati plavne poti. Eh, tu ima Evropska unija svoj lastni interes, tu imajo interes eh, državljani unije. Zaradi tega eh, tudi obstaja operacija Atalanta, ki je pravzaprav prva to vrstnih operacij. Vodstvo operacije je v domeni Velike Britanije in sicer je to viceadmiral Jones. Prva naloga je humanitarna pomoč, torej varovanje humanitarne pomoči, zagotoviti, eh, da bo pomoč v obliki hrane dejansko lahko prispela v Somalijo, po drugi strani pa je to tudi boj proti piratstvu eh, in ustrezno ukrepanje na tem področju. Imeli smo pogovor z eh, vodstvom operacije v Northwoodu in postalo je jasno, da obstaja tudi nekaj stvari, ki manjkajo, naprimer tankeri manjkajo, Eh, potem izvidniška letala, eh, kajti treba je nadzorovati zelo veliko področje, helikopteri s posadko in brez eh, posadke, ustrezna letala za izvidovanje. Skratka, vsi moramo biti zainteresirani za to, da bo operacija Talanta uspešna. To je po eni strani potrebno za to, da zavarujemo naše plovne poti, po drugi strani pa tudi za to, da damo svoj prispevek, če tudi še tako majhen, problemom, um, težav v, v Somaliji. Hvala. Dokorine. Sedaj pa dajem e, besedo gospe Kretjo. No, le prešedinca, domna komisara, Ždorim Primoren se. Gospod e, predsedujoči, gospa komisarka, najprej mi dovolite, da se zahvalim za to, da lahko poteka ta misija v tej nevarni regiji. Zahvaljujem se za informacije, ki smo jih dobili. Regija na Afriškem roku sodi med najrevnejše regije na svetu. Obstajajo milijoni ljudi, ki trpijo lako, to čeprav obstajajo naravna bogatstva. Sudan, Darfur, to so tragične regije na našem zemljevidu. Humanitarna situacija je zaskrbljujoča. Približno 2 milijona ljudi je na begu. Somalija, Eritreja, Džibuti, to so, kot že rečeno, izjemno revne države. Gospa komisarka je to podarila tudi sama in tudi kolegi, ki so govorili pred menoj. Nestabilnost v tej regiji, to je tisto, kar moramo ugotoviti. Tu seveda potrebujemo politično rešitev. in tu morajo pomagati vsi. E, to je zelo pomembno za razvoj na afriškem rogu. E, tem državam moramo pomagati. Afriška unija mora to prav tako storiti, zato da bi se ti konflikti lahko končali. Seveda pa potrebujemo tudi bolj odprt dialog določene stvari morajo biti jasno nagovorjene, trgovanje z orožjem in podobno. Potrebujemo dobro osnovo za pogovore, če tudi obstajajo različna mnenja. Evropska unija bi lahko storila več. Eh, Naprimer, eh, glede kršitev človekovih pravic imamo sporazum iz Kotonuja z ustreznimi členi. Tam je govora o človekovih pravicah pravni državi in tako naprej. Eh, gospod Ole Schmidt. 23. Eh, septembra 2001 je švedski državljan eh, David Isak eh, bil pravzaprav peljan iz njegovega stanovanja, brez sojenja so ga vrgli v zapor in sedem let kasneje še vedno ni bil deležen sojenja. In edino, kar mu očitajo, je pravzaprav neutralno poročanje. Tu moramo povečati naš pritisk na Eritrejo. Dejansko je nespremljivo, da državljan EU švedski eh, novinar eh, sedi v zaporu, da eh, ga ta grozovit režim tako slabo obravnava. Ampak to je pa hkrati tudi režim, ki prejema razvojno pomoč Evropske unije. Dejansko je skrajni čas, da Evropska unija začne tu ukrepati in da postavi pogoje, ki jih veže na razvojno pomoč. Eh, kaj ti tu gre za kršitev človekovih pravic. Novinari eh, in kritiki režima so bodi si vrženi v zapor ali pa jih umorijo. Prebivalstvo je zatirano, prebivalstvo strada, tega ni mogoče sprejeti, tu je treba odločno zahtevati, eh, da se te novinarje tako izpusti iz zaporov, to bi bil pravi korak v pravo smer, komisija in svet bi morala tu okrepati dejansko je že skrajni čas, eh, da se nekaj stori, da se zagrozijo eh, sankcije. Eh, Eva Brit Svensson, ena minuta. Ja, hvala. Tako kot moj kolega iz skupine ALDE se tudi jaz zauzemam za izpustitev iz zapora Davida Isaka. Že sedem let je švedski državljan tam zaprt in sicer brez sojenja. Eh, tam je v zaporu pod grozovito diktaturo. Dejansko eh, me veseli, da imamo besedilo, ki govori o takojšnji izpustitvi eh, v naši resoluciji. In zahteva se torej takojšno izpustitev Davida Isaka in drugih zaprtih novinarjev. Ni bilo nikakršnega sojenja. Kaj pa so sploh zagrešili? Kratko malo. Uh, so se zauzemali za demokracijo in svobodo um, govora. Bodoča razvojna pomoč Eritreji mora biti vezana na jasne zahteve na izpustitev Davida Izaka in drugih novinarjev. E, potrebno je torej vezati razvojno pomoč na pogoje. Potrebne so sankcije, naprimer zamrznitev premoženja v Evropi, e, potem e, Eh, ovadba pri mednarodnem sodišču zaradi kršitve človekovih pravic. Eh, najprej je bilo govora o eh, tih diplomacij, zdaj pa je treba končno kaj storiti. Uh, predsedujoči, situacija v Afriškem rogu je zelo slaba, gre za okoljsko degradacijo, gre za korupcijo, za politično represijo, za vojne in tako naprej. Uh, civilna družba je šipka in uh, situacija bi se lahko še poslabšala. Napetosti med Eritrejo in uh, Etiopijo zaradi meje lahko vsak čas eskalirajo. Propadla država Somalija, Somalijo pretresa islamistični ekstremizem in pa klanski spopadi in še slabše bo, ko bo Etiopija umaknila svoje sile in kar je odstopil predsednik. Prav tako ste govorili o piratstvu na somalijski obali. Ehm, Evropska unija ponavadi eh, predlaga vojaško akcijo zaradi kaosa v afriškem rogu, ampak eh, pretekle izkušnje kažejo na to, da je to eh, slaba strategija. Tudi Bill Clinton je poslal sile v Somalijo, ampak to je, bil, to je bila katastrofa. Rek regija Somaliland je bila vključena v Somalijsko republiko eh, po kratkem obdobju eh, neodvisnosti, ampak prav tako je prišlo do kaosa leta 1991. Kasneje je bila Somaziland edina delujoča regija v Somaliji. Uh, imeli so institucije in pa vlado, prav tako so imeli simbole, uh, državne simbole, kot naprimer uh, eh, ločeni simboli in pa valuta. In morda je napočil čas, da mednarodna skupnost, uh, ki bi, da bi v okviru Afriške unije uh, Eh, resno razmislili o neodvisnosti Somalilanda. Eh, če bi to podporil Zahod, bi to lahko bil povod za stabilnost v sicer kaotični regiji in ljudstva v Somalilandu upravičeno sprašujejo, zakaj Evropska unija ne želi prepoznati njihove de facto države, ko smo pa tako hitro priznali neodvisnost Kosova. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. To je konec uh, seznama govornikov, sedaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Imamo pet govornikov, prvi je Nikolesko. Imate besedo. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană are într-adevăr toate motivele de a fi îngrijorată de situația creată. Hvala lepa. Evropska unija je upravičeno zaskrbljena zaradi situacije v Somaliji, ampak obstaja veliko nek, eh, velika pomanjkljivost, ko gre za vlado in eh, obstaja nevarnost, da bi to lukno zapolnile, da bi to zapolnile milicije. Eh, to bi lahko ogrozilo celotno Afriško unijo v prihodnosti.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 Eh, regija se sooča z številnimi eh, problemi in Evropska unija mora prevzeti odgovornost. Eh, nestabilnost v regiji vodi do mm, piratskih dejanj in to ogroža pomorski promet ob somalijski obali. Ta promet pa je bistvenega pomena za Evropsko unijo. Prav tako prihaja do tega, da ti pirati obstajajo eh, oziroma uporabljajo vedno bolj razvito tehnologijo in lahko dosežejo tudi ladje, ki so daleč od obale. Mednarodna skupnost ima odgovornost in se mora boriti proti piratstvu kot takemu, ne glede na to, kakšni so vzroki za to piratstvo. Gre za kršitev napisanih in nenapisanih zakonov. Beseda ima sedaj namestnik premijeja, se nimamo več eh, govornikov pri Catch the Eye. Okay, uh, I think let me first react to... Najprej se bom odzval na to, kar je bilo povedano in potem potegnil nekaj zaključkov. Eva Svensson in Ole Schmidt sta spraševa, spraševala o švedskem novinarju Davidu Isaku in uh, moram povedati, da se zauzemamo za to, da bi ga spustili na prostost. Ana Marija Gomes je spraševala o nedavni aretaciji aktivistke Virtukan Mideksu. Uh, ta, ta aretacija se je zgodila leta 1995, ko je bila aretirana skupaj z drugimi opozicijskimi aktivisti. Gospa Birtukan Mideksa um, primer uh, gospe Birtukan Mideksa uh, zasledujemo in uh, svet bo podozil vse, kar je možno za njeno izpustitev. Sedaj pa bi podal pet zaključnih pripomb. Najprej naj povem, da resnično cenimo zauzemanje delegacije Evropskega eh, parlamenta, eh, delegacije pod vodstvom Alana Hutchinsona, gospoda Kačmareka in Mikala Iruha Amecage. Naj vam zagotovim, da bo se češko predsedstvo še naprej zauzemalo za dejavnosti delegacije. Ne bomo redefinirali strategije Evropske unije napram afriškemu rogu, ampak bomo nadaljevali z politiko, ki so jo začeli naši predhodniki. Ena izmed najpomembnejših nalog bo boj proti piratstvu in v tem kontekstu cenim prizadevanje francoskega predsedstva, ki je eh, lansirala prvo pomorsko misijo Evropske unije, Atalanta. In tukaj cenimo močen angažma Evropske unije. Potem eh, operacija Atalanta je že prepričala nekaj eh, primerov piratstva, zajela je kar nekaj piratov v roku enega meseca, odkar je bila začeta, eh, je že pokazala ta operacija določen uspeh. Operacija Atalanta je kratkoročni ukrep za boj proti piratstvu, ampak vseeno uspešen. Zato, da bi našli dolgoročno rešitev v Somaliji, svet. Uh, podpira tudi, tudi proces v Džibutiju in podpira začasno zvezdno vlado v Somaliji. Pomemben korak v Džibutiju, mirovnega procesa v Džibutiju je umik etiopijskih sil. Uh, lahko, da bo to povzročilo določen vakum, ampak Evropska unija uh, tukaj podpira Afriško unijo, v ta namen je namenila tudi 20 milijonov sredstev za obdobje med uh, majem 2008 eh, in uh, majem tega leta. Prav tako se zauzemamo za politični dialog uh, z organom za razvoj ta je že dokazal svojo sposobnost eh, pri njegovi, njegovem avanžmaju v eh, podpisu mirovnega sporazuma iz Somalije. Ta organ bi lahko postal ključen partner Evropske unije pri zauzemanju za mir in stabilnost eh, v Somaliji. In ne nazadnje, kar se tiče okrepitve našega angažmaja, naj povem, da bomo kmalo revidirali našo strategijo za afriški rok. To se bo začelo še v času našega predsedovanja. In to še potrjuje naš angažma, da bi nadaljevali z bojem proti uh, destabilizaciji te regije. Sedaj pa komisarka Benita Ferrero-Waldner. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za to kratko, vendar pa pomembno razpravo. Najprej, kar se Somalije tiče. Z velikim zanimanjem sem poslušala vaše pripombe in predloge in mislim, da me opogumlja to, da se strinjamo glede ocene, pa tudi glede dejavnosti, ki so potrebne potrebno so prizadevanja celotne mednarodne skupnosti, tudi administracije ZDA, pa tudi ključnih dejavnikov v muslimanskem svetu, da bi našli trajnostno politično rešitev v Somaliji, zato da bi končno končali neizrekljivo trpljenje prebivalstva. Komisija bo ponudila vso politično, pa tudi finančno podporo procesu iz Džibutija. Strinjam se z gospo Ano Gomeš, da države afriškega roga imajo velike težave z dobrim upravljanjem in težave glede človekovih pravic. To so velikanski izzivi, to nas zelo skrbi, vendar pa menimo, da ne moremo usoditi kar vse prek, kar se tiče 9. člena kotonojskega sporazuma. Glede dobrega upravljanja in človekovih pravic moramo uporabiti vse instrumente, ki jih imamo na voljo, tudi politični dialog, z jasnimi merili. Kar se pomoči v hrani in varne preskrbe s hrano tiče, to je ena od prednostnih nalog Evropskega parlamenta, resolucije Evropskega parlamenta. In v tem kontekstu bi rada izpostavila, da poleg EDF-a imamo tudi še ostala sredstva, in tukaj gre za 100 milijonov evrov za obdobje 2009 do 2011. In končno naj povem, da se tudi dobro zavedamo razmer glede švedskega državljana Isaka, ki je še vedno v zaporu v Eritreji. Kolega Louis Michel je govoril s predsednikom Isajasem o tem primeru na zadnjem obisku junija lani in nadaljuje se tiha diplomacija glede tega lahko vam zagotovim, da ostajamo zavezani k temu, da bi izboljšali razmere na področju človekovih pravic v Eritreji. To je tudi visoko na dnevnem redu. Hvala lepa. Zamekam debate na zak. Hvala lepa. Tako zaključujemo z razpravo. Naj vas obvestim, da sem dobil skupni predlog za resolucijo šestih političnih skupin EPP, PES, ALDE, Zelenih, UEN pa tudi GUE NGL. Glasovanje pa bo na sporedu jutri. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na naslednjo temo na našem dnevnem redu. Gre za izjavi sveta in komisije o strategiji Evropske unije v zvezi z Belorusijo. Kot že običajno bo najprej dobil besedo predstavnik sveta